Witam Państwa. Już ustal. Takole pozdrav sem. Mislim, da je čas, da začnemo. Vem, vem, da je danes ponedeljek. Eh, obstaja neka pesemca, eh, ne maram ponedeljkov. Ampak dobro, vseeno, 15. ura je mimo in eh, mislim, da je čas, da se lotimo dela. Še enkrat torej prav lepo pozdravljeni. Čaka nas eh, skupna javna predstavitev dveh odborov, katerih pristojnosti se na nek način prekrivajo oziroma so povezane. In sicer gre za odbor NV. In naš odbor, odbor za kmetijstvo. No, ampak preden eh, se lotimo tega uradnega dela, predno eh, pride gospa predsedujoča, ki bo vodila drugi panel, tako da ni nobene potrebe potem, da bi hitela na ta prvi del. Torej, danes bo potekal tudi prenos eh, preko spleta v jezikih, ki so bili predvideni za tolmačenje. V imenu obeh odborov vas torej pozdravljam na tem današnjem eh, zasedanju na skupni predstavitvi eh, glede označevanja porekla kmetijskih in živilskih proizvodov. Kot rečeno, dogodek, ki ga so organizirate oba odbora. Predvsem bomo govorili o izvajanju nacionalnih programov označevanja v državah članicah, Prav tako pa bomo govorili o tem, ali izvedbena uredba komisije na področju prostovoljnega označevanja porekla živil, ki je bila sprejeta nedavno, predstavlja ustrezen odziv na zahteve potrošnikov po večji transparentnosti. Ponavljam, vprašanje je, ali zahteve potrošnikov po večji transparentnosti, kar zadeva opredelitev in eh, označevanje izvora eh, živil, v tem primeru torej naleti na ustrezno odziv. Kot rečeno, gospa so predsedujoča se nam bo kmalo pridružila, gospa eh, Valean, predsednica odbora za kmetijstvo torej. Jaz pa bi se rad zahvalil poslancu Kaputu za to pobudo in tudi za pripravo te točke, pa tudi vsem tistim, ki se zavzemajo za to, da se ukvarjamo s to današnjo tematiko. Upam, da nam bo z današnjo javno predstavitvijo omogočeno pridobiti v pogled v izkušnje in eh, rezultate držav, ki že imajo nacionalne sisteme te vrste in da bomo upravili tudi oceno učinka teh programov na verigo oskrbe s hrano in še posebej gre tu za vlogo kmetov. Javno predstavitev smo razdelili na dva panela. V prvem bomo slišali predstavitve izkušenj z uvedbo nacionalnih programov, v drugem panelu pa bo govora o tem, ali izvedbeni akt glede smernic za označevanje izbora živil predstavlja zadosten odziv na zahteve potrošnikov glede transparentnosti in ali predstavlja tudi ustrezen odziv na potrebe podjetij v tej panogi. Predlagam torej, da se lotimo prvega panela. besede bodo najprej dobili naši strokovnjaki, potem čas za vprašanja in odgovore. Besedo bodo potem dobila tudi gospa Valean. Imeli bomo tudi čas za predstavitev strani Generalne direkcije za zdravje. Gre torej za dokaj natrpan program, tako da prosim, če se držite časovne omejitve po 10 minut. Prvi panel, analiza študij eh, primerov in nacionalnih eh, izkušenj ter pričakovanje učinek. Predlagam, da začnemo s predstavitvijo naših panelistov. Najprej Roberto Mancalvo iz eh, Združenja kmetov Kaldireti, potem gospod Sebastian Jels, finskega Ministrstva za kmetijstvo. Gospa Camille Perron, višji uradnik v Evropski organizaciji potrošnikov, ki bo predstavila tudi delo te organizacije. Torej po pet minut vsak, kot prvi besedo dobi gospod Moncalvo. Izvolite, beseda je vaša. Deset minut imate časa, največ deset minut. Si, buongiorno, a tutti. Ja, lep pozdrav vsem, hvala lepa gospod predsednik za besedo. Torej, kaj je Koldireti? Eh, Koldireti je organizacija, ki ji predsedujem trenutno jaz, ki sem kmet, Roberto Moncalvo, 37 let imam. Koldireti ima 1 milijon 700 tisoč članov v Italiji in je največje panožno združenje v Italiji, ki sodeluje z vrsto organizacij, ki jih promovira Koldereti in ki dela na ključnih tematikah kmetijstva in prehrane v naši državi. To torej vidite na tem prvem, na tej prvi prosonici. Fundacija Kampanja Mikra je fundacija, v kateri so bili več kot eh, milijon italijanov, gre za organiziranje eh, tržnice, direktno prodajo eh, živili in v tem trenutku imamo 1200 kmetijskih tržnic pod našim okriljem v Italiji in več kot 20 tisoč kmetijskih eh, obratov. Potem opazovalnica za kmetijske mafije je organizacija, ki sodeluje z nami in ja, italijanskim javnim tožilstvom za izboljšanje boja proti kaznjem dejanjem na področju agroživilske industrije. Potem Kredit Agri Italija je jamstveni sklad, ki v tem trenutku ponuja garancije za investicije v italijansko kmetijstvo v višini več kot 4 milijarde evrov. In Filiera Italija je združenje, v katerem kmetijstvo, industrija in ključne gospodarske panoge v državi in koli reti, skupaj razpravljamo tudi o vprašanjih, kot je označevanje in eh, predvsem varovanje italijanskih in evropskih živil. Zakaj je pomembno imeti več preglednosti, več informacij z eh, perspektive potrošnikov? Italijansko kmetijsko ministrstvo je z uradnimi raziskavami ugotovilo to, kar Kolderiti trdi dolga leta, namreč 97 odstotkov italijanskih državljanov zahteva obvezno označevanje porekla živil. 80 odstotkov italijanskih državljanov prav tako meni, da je pomembno kupovati hrano proizvedeno v Italiji z italijanskimi surovinami. To je tako občutljiva tema, da smo v prvih mesecih leta 2018, torej po objavi izvedbenega akta za omenjeno uredbo, imamo že več kot 200 tisoč podjetij, ki prostovoljno označujejo izvor eh, blaga po le dveh mesecih, nekaj mesecih eh, uvedbe te zakonodaje. Torej gre za to, da se odzovemo na zahteve državljanov in da tudi na nek način prepoznamo delo naših kmetov v smislu eh, trajnosti in kakovosti naše pridelave. In pomembno je tudi, da sodelujemo v boju proti pojavu, ki zadeva vse države, ki imajo kmetijsko tradicijo. Gre torej za kopiranje kmetijskih proizvodov v drugih državah. Imamo torej, kaj? Imamo obvezne prakse za označevanje izvora, to je zdaj v veljavi že leto dni, sicer gre za mlečne proizvode in eh, predelane eh, mlečne proizvode. Pomembno je, označiti državo, v kateri je bilo mleko pomozeno in potem državo, v kateri je bilo mleko predelano v jogurt, v karkoli drugega. S podobno schemo, kot eh, velja za mlekarstvo in sirarstvo, smo na zahtevo organizacije Koldireti zagotovili tudi obvezno označevanje žit, ki se uporabljajo pri proizvodnji eh, testenin eh, ter proizvodov iz paradižnikov. Tu vidite nekaj primerov takšnih etiket, ki jih zdaj najdemo v Italiji, v naših trgovinah, že vsaj leto dni. Tako da lahko začnemo razmišljati tudi o tem, kakšni so pozitivni učinki obveznega označevanja izvora na etiketah, v tem primeru gre za mleko in eh, mlečne proizvode. V zadnjem letu, če povzemamo uradne podatke Nilsna o ceni mleka, malo prodajni ceni mleka, vidimo, da se je cena mleka praktično mm, popolnoma ne spremenila, se pravi, ostala za nič cela, se je spremenila le za nič cela nič šest odstotka. To, kar pa se je spremenilo, pa je odkupna cena ki se priznava našim pridelovalcem. In sicer se je ta odkupna cena v zadnjih 18 mesecih dvignila za vsaj 25 odstotkov. In to je tisto, kar nas privede do zaključka, da smo uspešno odgovorili na zahteve potrošnikov, ki so želeli imeti označen izvor mleka oziroma mlečnih proizvodov, sira in podobno. S tem nismo povzročili dviga cen mleka in mlečnih proizvodov za potrošnike, ker te cene so ostale v bistvu nespremenjene. Smo pa omogočili prerasporeditev vrednosti v prehranski verigi in kmetje, ponavljam, danes dobijo 25 odstotkov več za uh, mleko na ravni odkupa kot pred 18 meseci. Kot rečeno, te izkušnje na področju mlekarstva smo nedavno ponovili, smo zdaj v prvih mesecih izvajanja za pšenice, za testnine, za riž in za proizvode pridelane iz paradižnikov. V, prihodnim, v bližnji prihodnosti bomo lahko torej tudi že uvrednotili učinek teh eh, praks. Podobne prakse imajo tudi druge evropske države s takšnimi nacionalnimi uredbami za obvezno označevanje e, proizvodov. In jasno je, da je dan danes problem pomankanje harmoniziranih pravil v Evropi. To pomankanje harmoniziranih pravil v Evropi ni nekaj, kar predstavlja predvsem odziv na zahteve potrošnikov, ampak gre za to, da Evropski parlament in vi ste tu v prvih vrstah večkrat izraža in sicer v treh resolucijah v tem zadnjem mandatu ste vi trikrat z veliko večino izrazilo naklonjenost obveznemu označevanju izvora na živilskih proizvodih. No, če zdaj pogledamo, kaj se je zgodilo s prejemom izvedbene uredbe v teh prvih mesecih leta 2018, vidimo, da je ta izvedbena uredba v bistvu akt, ki ne predstavlja odziva na zahteve potrošnikov, ki zahtevajo obvezno označevanje izvora primarnih uh, surovin v hrani. To prav tako ne predstavlja ustreznega odziva na številne zahteve, ponovljene zahteve Evropskega parlamenta in dejansko še naprej v številnih primerjih meša izvor primarne eh, surovine z carinskim izvorom blaga. Dejstvo je, da tu govorimo o prostovoljnem pristopu, ne o obveznem pristopu, kar zadeva označevanje izvora živil. Potem izjema, kar zadeva geografske označbe in predvsem, kar zadeva trgovske znamke, predstavlja izjemo, ki še bolj poslabšuje možnosti za uspešno izvajanje te uredbe in po našem mnenju s tem aktom mislim, da delegiramo več, kot je predvidel v eh, člen 26. uredbe 1969. Tako da naj povem, da je jasno, da ta uredba, vzvedbena uredba, kot eh, danes deluje, neustrezna in menimo, da je prišel skrajni čas, da se tudi politično lotimo tega vprašanja, ne vem ali v tem mandatu ali v naslednjem, ampak pomembno je, da se spremeni temeljna uredba 1169, da enkrat za vselej dobimo za vse panoge sistem obveznega označevanja primarnih surovin z enotnimi pravili širom Evrope in upoštevajoč vse nacionalne izkušnje, ki jih nabiramo v teh zadnjih eh, mesecih, začenši z mojo državo Italijo. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Sebastian Jelmi, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. Hvala lepa, predsednik. Veliko čast mi je, da sem tukaj, da se lahko sestanem s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta in vsemi ostalimi, ki vas ta zelo zanimiva tema zanima ni prav pogosto, da vladni uslužbenci iz držav prihajamo v parlament, vedno se pogovarjamo s komisijo. Parlament pa ne tako pogosto, morda bi bila prava rešitev, da bi prihajali sem bolj pogosto, če se komisija ne premakne, kot je pri tem primeru zakonodaja o označevanju porekla. Danes bom govoril o odloku, kar se tiče označevanja porekla za kmetijske in živirske proizvode. Predstavil pa bom še en odlok, ki smo ga predlagali, notificirali komisiji in drugim državam članicam, pa ni bilo pozitivnega odziva. Ena država članica je to kritizirala in na koncu je bilo strani komisije izdano februarja negativno mnenje. No, gremo počasi, s tem bomo vseeno nadaljevali. S tem odlokom. Prvi, to je zakonodaja. Prvi odlog je iz leta 2017, spomladi, je pa to obveza za prezajalce mesa na finskem, da označujejo poreklo določenih živil ali glavne sestavine v določenih živilih. O čem govorimo? O živilih, kjer se ali uporablja meso kot sestavina, za meso ni praga. Če živilo ima meso, morate povedati, odkot prihaja. Na različne načine lahko to storite. Nakažete državo porekla, lahko je to resnično specifična država. Če je več držav, pa lahko zapišete tudi, da je to proizvod iz EU ali um, da je to meso, ki prihaja izven EU ali pa kombinacija obojega. Potem pa tudi živila, ki imajo mleko, mlečnih proizvodih. Za mlečne proizvode, seveda to ne zadeva vse mlečne proizvode, ampak kar precej tiste, za katere javnost meni, da so to proizvodi, ki jih ta odlog zajema. In tukaj so enaka pravila tudi za označevanje države porekla. Kar se tiče odloka, ki velja od 1. junija lani in bo veljavi še leto dni, to je torej dvoletni poskus, pa je ta odlog omejenega obsega. Gre samo za predpakirano hrano na finskem, ki je namenjena končnim potrošnikom na finskem. Torej to pomeni, da so finski proizvajalci obremenjeni, bolj obremenjeni, kaj ti morajo navajati državo porekna za mlečne in mesne, mesne proizvode, medtem ko tuja podjetja, ki prodajo proizvode na finskem, pa jim tega ni potrebno početi. Seveda pa bi bilo nemogoče imeti pravilo, da bi dejali, da bi tudi druge države morale označevati svoje proizvode na finskem. Kakorkoli že, še vedno mislimo, da je to dober odlog veliko je pozitivnih posledic, potrošniki se zdijo, da so zelo zadovoljni s tem odlokom. Tudi primarni proizvajalci menijo, da je to dobro za ekonomijo. Na finskem imamo oznako za poreklo, to je ta oznaka, ki jo vidite tukaj zgoraj, zato da lahko uporabljate to znako, eh, mora te kot proizvajalec. zajamčiti, da je meso, da so jajca, da so mlečni proizvodi 100% finski. V drugih proizvodih pa tudi 75% drugih sestavin mora biti finskih, če želijo to uporabljati. Če torej to uporabljajo, potem ni potrebno nakazati porekla ne za mlečne izdelke, ne za meso kaj ti v bistvu to že pove to in to potrošniki poznajo. Če pa se odločijo zaradi kakršnega koli razloga, da tega raboda ne bodo uporabili te oznake z rabodom, potem pač morajo navesti, odkot prihaja, eh, jo, prihaja meso in eh, sestavine za mlečne proizvode. Žal nimam točnih informacij kot italijanski kolega, vemo pa, da je to popularno tako pri potrošnikih kot proizvajalcih določenih podjetij, ampak nimamo še ocene ekonomike. Bomo pa to izvedli konec tega leta, kajti to je del tega odloka in obljubili smo, da bomo rezultate eksperimenta komisiji in državna članica poslali do začetka naslednjega leta. Torej, sedaj pa drugi primer, drugi odlok. To pa je osnotek odloka, kar se tiče države porekla za mesne proizvode in ribo, ki je kot sestavina v obrokih, ki jo dostavljajo inštitucijam, kot so šole, bolnišnice, pa tudi restauracije. Če uporabljate meso ali ribo kot tako, to lahko tudi mleto meso, ne govorimo o vseh proizvodih, ki imajo ribo ali meso. Če gre za torej, obrok eh, z mesom ali ribo, boste morali povedati, kot prihaja meso ali riba. In to bo potem narejeno pisno, zato da ponudnika živil ne bi peljali v skušnjavo, da zavaja potrošnike. Žal je ta odlog bil negativno sprejet strani komisije februarja letos. Veliko razlogov je za to. Zabeležili smo si težave, ki jih je komisija predstavila in pripravili bomo nov snutek odloka, verjetno še ta mesec, morda pa naslednji. Kaj bomo spremenili? Novi osnutek bo dvoletni poskus kot pri prvem kajti zdelo se nam je, da komisiji ni bilo všeč, da je ta osnutek časovno neomejen. Potem pa bomo morali biti tudi bolj natančni, katero meso bo obsegal ta odlog. V bistvu smo dejali, da bi našla za vse vrste mesa in vse vrste rib. Morali pa bomo to nekoliko omejiti. Eden glavnih pomislekov, ki jih je komisija imela, je bil, da si nismo dovolj pozorno pogledali, ali potrošniki dejansko menijo, da je država rekla kakosno vprašanje ali ne. Morda smo trapasto menili, da je interes potrošnikov dobro počute živali in varnost živil. Za veliko finskih potrošnikov mislimo, da so pogoji po katerimi proizvajamo hrano na finskem, mišljeni kot bolj varni kot druge. To komisiji ni bilo všeč. Menila je, da imamo zakonodajo Evropske unije, ki je že uveljavljena in da je vsak proizvod, ki se podaja po EU, po definiciji že varen. Tako da se sedaj držimo argumenta kakovosti. Še vedno mislim, da je osnutek odloka dober restauracije so tisti prostor, kjer nas kot potrošniki veliko krat zavajajo in nam pogosto prodajajo hrano, obroke, ki morda ne prihajajo tam, odkud mislimo, da prihajajo. Vsaj na finskem je zelo veliko ovožene ribe in mesa. In se to potem prodaja v takih institucijah, kot so šole, bolnišnice, restauracije, ne toliko gospodinstvo. Sveda zaščita v tem obroku je tudi pomembna, so pa določeni elementi, s katerimi menimo, da bomo promovirali domači trg. Za nas kot nordijsko državo se nam zdi pomembno, da imamo preglednost, da navajamo vse informacije, ki jih imamo in jih posredujemo potrošnikom. Država pa rekla ene tistih stvari, kjer mislim, da kot zakonodajalci zahtevamo, da bi podjetja vedela, odkot eh, njihove sestavine prihajajo. Ker to informacijo vedno imajo, se nam zdi čudno, da teh informacij ne bi posredovali potrošnikom. Vemo, da potrošnike to zanima. Prav tako želim omeniti še to, da vse skupaj ni, vse, eh, da vse skupaj ni črno-belo. Potrošniki ne kupujejo vedno samo domačih proizvodov. Včasih si želijo morda tudi kupiti nedomače proizvode zaradi dobrega počutja živali in tako dalje. To ni enosmerna ulica torej. Morali pa bi potrošniki bili, biti obveščeni in potem sprejemati odločitve na podlagi teh informacij, ki jih imajo. Preden smo pripravili odloke, smo si seveda ogledali mnenje potrošnikov. Že leta 2015 smo pripravili precej veliko študijo, 91 odstotkov finskih potrošnikov si želi, da bi imeli označeno poreklo živil. Potem tudi, kako sem se za 90 odstotkov v drugih študijah. Ne bom šel v podrobnosti. Samo zadnja študija z maja letos. Imamo 82 odstotkov potrošnikov, ki pravijo, da so zadovoljni z odlokom, ki smo ga sprejeli lani. Tako sedaj pa še zadnja prosovnica. Ogledali smo si odlog, ki ga komisija ni sprejela. Tukaj lahko vidimo zadnjo številko, ki je najpomembnejša. 82 odstotkov potrošnikov menijo, da bi morali pisno v restauracijah podajati državo porekla. In to številko mislim, da je komisija iskala, to bomo ponudili. Tako se upravičujem, da sem bil nekoliko predolg.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 Lepo zdrav vsem, govorila bom po francosko. Na osnovi svoje predstavitve govorila bom tudi o študijah, glede potrošnikov, ki znajo izbirati. Gre za raziskavo, s katero smo skušali povzeti situacijo glede potrošnje v Franciji. Še nekaj besed o Evropski potrošniški organizaciji. Bilk smo vse evropske organizacije predstavljamo 43 organizacij, ki so neodvisne, to so organizacije potrošnikov in naša misija je promovirati interese potrošnikov na evropski ravni, braniti njihove interese na zelo različnih področjih, predvsem na področju prehrane. In menimo, da imajo potrošniki pravico do informacij o, porekla, o poreklu živil, ki jih kupujejo. Razprava o poreklu ni nič novega na Bilko, že več let se ukvarjamo s tem. Leta 2012 smo naročili raziskavo študijo v štirih državah članicah, v Avstriji, Nemčiji, na švedskem ter na polskem. Skušali smo bolje oceniti pričakovanja potrošnikov, ko gre za oznake porekla in ta študija je pokazala, da 70 odstotkov potrošnikov pravijo, da je poreklo proizvodov pomembno, tudi ko kupujejo te izdelke. Interes za te informacije je bil največji v primeru mesa za 90 odstotkov potrošnikov, ki si želijo vedeti, odkje prihaja njihovo meso, v izvirnem stanju ali pa v predelanem stanju, potem pa še ribe, sveža sadje in zelenjava in pa mleko in mlačni izdelki. Več kot 80 odstotkov je bilo vprašanih, ki si želijo poznati poreklo teh izdelkov. Potem pa še ena ugotovitev naše študije. Potrošniki želijo poznati državo porekla, če ne že regije, odkudr prihaja njihova hrana. Oznaka EU je bila zadovoljila le za približno 10 odstotkov teh potrošnikov, ki smo jih vprašali. Potem pa še zadnja točka. Trenutne oznake ne dajo dovolj jasnih informacij za potrošnike, informacij, ki bi si jih želili. Želeli bi si tudi informacije glede porekla osnovnih sorovin, ne le glede države pridelave in predelave. Potem pa še kampanja, tukaj lahko to vidite iz leta 2016, glede predelanega mesa in pa predelave. Evropski parlament je dvakrat z veliko večino izglasoval resolucije, ki zahtevajo obvezno označevanje mesa. Ne le svežega mesa, ampak tudi tistega mesa, ki se uporablja v predelanih proizvodih. Žal, teh sporočil niso podprli na evropski ravni, oziroma ta sporočila niso bile podprta v zakonodaji, so pa nekatere države članice uvedle nacionalne ukrepe, med katerimi tudi Francija in to bo ta primer, ki ga bom zdaj predstavila. Nekaj besed o odloku v Franciji. Augusta 2016 je bil ta odlog eh, sprejet, začel je veljati od 1. januarja 2017. Odlog zavezuje proizvajalce in gospodarske subjekte да, meso mora predstavljati več kot 8 odstotkov predelanega proizvoda, enako velja tudi za druge proizvode, predvsem je tukaj pomembno, kako je proizvodna oklobasa in tako dalje. No, potem pa še poreklo mleka, več kot 50 odstotkov zastopanosti mora biti tukaj tudi v primeru jogurta, masla, sira in tako dalje. Na to pa Vso treba je navesti državo o rojstvu, zrejanja in pa zakola živali. Te faze sicer lahko potekajo v različnih državah članicah in zato se pogosto tukaj to označi nekoliko bolj ohlapno. Torej EU, ne EU, EU, poševnica, ne EU. Treba pa je predvsem navesti celovite informacije, enako velja tudi za mleko. Torej država može, pakiranja in tako dalje. Čeprav se te faze izvajajo v različnih državah članicah, je treba to navesti. To je odlog, ki naj bi veljal do konca decembra letošnjega leta. Potem pa bo Francija Evropski komisiji predložila poročilo o trenutnem stanju, pa tudi o učinkih za potrošnike in pa gospodarske subjekte. In pri tem je pomembna tudi klauzula v vzajemnem priznavanju. Ta predvideva, da ta ukrep velja le za operatere, ki proizvajajo na francoskem teritoriju. Skušamo ugotoviti, ali je imel ta ukrep pozitivne učinke za potrošnike in francozi so odgovarjali tudi na ankete v pozavestem leta 2016 in 2018, prva študija pred uvedbo ukrepa 244 predelanih izvodov, ki vsebojajo meso, naprimer sendviči, cvrtki in tako dalje. In takrat smo ugotovili, da se ne moramo prepustiti prosti volji proizvajalcev, ki naj bi dali potrošnikom več informacij, ki bi bile dovolj transparente glede porekla. Potem pa še druga študija, ki je bila izvedena na začetku letošnjega leta, ki je zadevala 269 proizvodov, 53 mlečnih izdelkov in 216 procesiranih izdelkov na osnovi mesa. In koliko je bilo mogoče, smo skušali na primerjavi teh izdelkov ugotoviti tudi dinamiko in pa sam potek razvoja. In tukaj gre za sklic na to kampanjo, ki je bila že izvedena leta 2016. Kaj smo ugotovili? Če nas zanima poreklo neke sestavine, potem je francoska zakonodaja zelo dobra za mlečne izdelke. 89 odstotkov vseh izdelkov, ki so bili analizirani, jasno navajajo poreklo države. Se pravi, dosega pričakovanja potrošnikov. Naj bolj ohlapne oznake pa so bile za nekatere mesne izdelke, še posebej pa za tiste izdelke, ki vsebujejo svinino in pa prednino. Samo 3 odstotke teh izdelkov ni bilo kakorkoli označenih, ampak v tem primeru gre verjetno za izdelke, ki niso bili proizvedeni na francoskem ozemlju. Tukaj pa so še navedbe nekaterih različnih kategorij izdelkov, tako v mlečnem izdelku, eh, v sektorju kot v drugih sektorjih, v mestnem sektorju. Tukaj je proizvodnja na ravni države članice, na strani mestnega sektorja. Je slika nekoliko bolj razgibana, približno polovica teh izdelkov prihaja iz Francije, drugi izdelki pa izven tega območja pri solatah in sendvičih je kar največ znak ne EU. Zdaj pa, če se ogledamo razvoj uporabe oznak porekla v obdobju 2016 do 2018, ko gre za izdelke na osnovi mesa, to je ta najbolj kritični sektor, ki smo ga izbrali. Učinek francoskih ukrepov je bil zelo dober, zelo pozitiven, ko gre za transparentnost porekla mesa. leta 2016 nekateri proizvodi niso bili označeni, spohne, zdaj pa kar 98 odstotkov nosi oznako EU ali pa ne v EU v primeru vseh teh izdelkov. Enako velja za tiste izdelke, ki so leta 2016 bili označeni v smislu iz regije EU ali pa ne EU. Zdaj pa je situacija izboljšana, vse skupaj gre v smer pričakovanja potrošnikov kakšne so ugotovitve teh raziskav, teh študij. Francoski ukrepi so imeli zelo pozitivne učinke, izrazite učinke za potrošnike, ko gre torej za poreklo živil in prehrane. 25 odstotkov več izdelkov je bilo označenih v primerjavi z letom 2016 leta 2018 na ravni posamezne države članice, Pri teh študijah je bilo zanimivo tudi, da so skušali primerjati prakse tudi med različnimi konkurenti. Ugotovili smo, da gre tukaj zdaj za politiko samih podjetij, ki so bolj naklonjena transparentnosti. Za nekatere vrste proizvodov pa še vedno očitno ne mogoče navesti poreklo in to že, ka, to že kaže, da gre za dobro voljo podjetij. Potem pa še drugo ugotovitev poreklo je navedeno tudi na veliko bolj prepoznaven način in se tudi izpostavlja v samem trženju. Nekateri izdelki nosijo nekakšno oznako, ki jasno pove, ali gre za izdelke iz EU ali pa ne iz EU. Potem pa imate tukaj še specifične oznake, naprimer izdelano v Franciji, kar izpostavlja, da je bila določena faza proizvodnje izvedena v tej državi članici. Potem pa še priporočila Belka glede oznak porekla. Še vedno je to pričakovanje potrošnikov na ravni Evropske unije, torej zahtevajo, torej, da je hrana označena transparentno, ne glede na to, ali gre za meso ali za mleko ali za procesirane izdelke. Tukaj je navedeno v 26. členu 3, o čem se bomo pogovarjali v drugem krogu razprave, vse te informacije niso zadovoljive, sploh v tistih primerjih, ko se proizvajalci prostovoljno odločajo glede navedbe države porekla. In še enkrat bi želeli začeti z razpravo na ravni Evropske unije o tem. Upamo, da bodo različna poročila, ki jih bo do predstavili države članice, ki so uvajali nekakšne eksperimentalne ukrepe, omogočili, da se tega ponovno lotimo na osnovi teh statistik. Tako, najlepša hvala in za veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Bardzo dziękujemy naszym. Najlepša hvala našim strokovnjakom za te predstavitve. No, kot običajno, bomo zdaj prosili za vprašanje oziroma komentarje. In eh, mora biti na vprašanje kot prvi gospod De Castro, izvolite. Dve minutki, recimo. Hvala, predsednik, hvala lepa vsem našim gostom danes popovdne. To je bila zelo zanimiva predstavitev, moram reči. Jaz bi rad samo spomnil na to, da po številnih eksperimentih, ki smo jih imeli v Evropi, če se prav spomnim, je skupaj osem držav implementiralo nacionalne normative, kar zadeva označevanje porekla. No in kolegice in kolegi, jasno je, da bo potrebna sprememba temeljne direktive. Naj spomnim vse kolege tu, no, Marka Tarabela ni več tu, ampak ravno Mark Tarabela je bil eh, tisti, ki je z mnenjem odbora za kmetijstvo v prejšnjem mandatu predlagal to vsebino k poročilu Zomar, ki je potem predstavljalo osnovo za to temeljno uredbo. In sicer gre torej za obvezno označevanje vseh živil, da je potrošnik jasno seznanjen z izvorom osnovnih surovin. Komisar eh, Andrukjaki se potem to predstavil nekaj tednov kasneje in to vsekakor predstavlja pomemben korak naprej, ampak vendarle obvezno označevanje je le vezano na posamezno državo in to seveda ne more biti priložno za to, da ponovno odpiramo razpravo o temeljem aktu, o uredbi, zato bo verjetno treba v prihodnem mandatu sprejeti predpis, ki bo upošteval ne le potrošnike v številnih državah članicah, ampak tudi mi tu v Evropskem parlamentu, v plenumu, smo večkrat zahtevali, kot je bilo eh, rečeno, takšne spremembe in eh, vsekakor je naš cilj, da se tak predlog poda na ravni komisije. Hvala lepa, gospa Aguilera. Najlepše hvala, gospod predsednik. Najprej hvala vsem eh, govornikom. Hvala za vse vaše pobude. Zdaj, mene skrbi ena stvar. Označevanje izvora se mi zdi absolutno razumno, gre za informacijo o potrošniku, tako jaz to razumem. Ampak poleg tega in uh, gospod Malkalvo je o tem govoril. Poleg tega je to učinek, ki je pozitiven tudi za pridelavo. Pravite, da je prišlo do 20-25 odstotnega povišanja odkupnih cen za mleko in vse to kaže, da lahko povečamo odkupne cene primarnih proizvodov. torej več prihodkov za kmete in eh, nespremenjena cena za potrošnike. To je seveda še posebej zanimivo za, za potrošnike. In eh, vse to kaže, kako zelo pomembno je označevanje izvora. Kot rečeno, sama ta pristop podpiram, gospa Peran je omenjena Francijo. Mene skrbi naslednje, ko govorimo o protekcionizmu. No, mene skrbi, da ja, transparentnost, eh, ja, vse lepo in prav, tudi preglednost eh, informacij, potem informacije za potrošnike, ampak nič pa ni govora o proizvodnem modelu. Zadostimo se s tem, da je pač bilo nekaj proizvedeno na neki lokaciji. Ampak eh, to je vse lepo in prav, skrbi pa me druga plat medalje. Kot rečeno, popolnoma se strinjam s tem konceptom, mislim pa, da moramo iti v naslednjem mandatu še dlje, eh, kaj ti skrbi me to, da lahko to privede do določene mere protekcionizma in kako se ogniti temu. Hvala. Gospod Ondrijo. Hvala, hvala lepa, gospod predsednik. Bom uh, se kar logično navezal na to, kar sta uh, dejala gospod Dekatra in gospa Guilera. Torej, kot rečeno, pomembno je sprejeti ustrezne spremembe teh predpisov, tega se zavedamo v parlamentu, to zahtevamo zelo odločno in tu imamo vprašanje za komisijo in potem tudi za naše panaliste. Prvo vprašanje je, ali teh osem let eh, izkušenj komisija pospremlja z neko oceno teh eh, izkušenj. To mislim, da bi bistveno prispevalo k nadaljni razpravi. Kar zadeva kako naprej, eh, kar zadeva nacionalno označevanje in eh, označevanje zbora, mislim, da je to vsekakor nujno, vendar ni dovolj. In mislim, da je treba začeti razpravo o ja, izvoru živil, ampak tudi o sestavinah. Kajti potrošnika zanima več kot eh, zgolj izvor neke primarne sorovine. Vprašanje torej je, ali je to povzročilo dodaten strošek za dobavitelje v prehranski verigi in kot drugo, ali ima to označevanje pomemben učinek na distributerje se pravi, da ta sedaj segmentira svoje proizvode glede na izvor. In na zadnje, gospod predsednik, ali je to označevanje privedlo do segmentacije trgovalnih eh, razmeri znotraj Unije in pa tudi s tretjimi državami. To so torej moja vprašanja, ki jih imam v zvezi s temi tremi različnimi modeli. gospod Dorfman. Ja, hvala, gospod predsednik. Ja, se navezujem na to, kar je dejal Pavlo de Castro prej. Mislim, da je bilo najprej smiselno razmisliti o evropskih pravilih, natančnih evropskih pravilih, kar zadeva označevanje izvora in proizvodov in tudi, tudi za vprašanje notranjega trga v Evropi. Sam bi imel dve vprašanje za. naše strokovnjake. Ko sprašujemo potrošnika, kaj hoče, kaj noče, nam ne pove vedno resnice. Kaj ti obstajajo študije, ki gredo v smer naslednjega in sicer potrošnike sprašuje, ali je res, preberete, kaj piše na embalaži mleka. Imamo študije, ki kažejo, da ko nekdo z police vzame tetrapak eh, mleka ali jogurt ali pogledaš, odkot je proizvod ali ne. E, mislim, da bi v tem primeru dobili dokaj drugačne rezultate. No in potem vprašanje glede kontrole in nadzora. Vse to funkcionira lahko le, če je ustrezno kontrolirano. Zanima me eh, v vaših državah, kakšen je ta sistem. Mm, kontrol, ki obstaja danes, eh, ali obstaja in če obstaja, kako poteka. Hvala, gospod Tvajc. Hvala lepa za vaše prispevke. Več vprašanj. Prvo za Finsko, kako so se odzvali gostinstvo in pa tudi stranke v gostinskih obratih, ki so videli te označbe. To bi me zanimalo. Vprašanje za Italijo. Pravite, da so se odkupne cene dvignile za 25 eh, odstotkov, prodajna, malo prodajna cena pa ne. Eh, ali To pomeni, da tudi malo prodajna cena ni padla takrat, ko so odkupne cene padle, zato se zdaj ni dvignila. Približno 6 odstotkov mm, svežega mleka eh, pride dejansko potem na, na police kot sveže mleko. Mm, In tu me zanima ta primerjava. Potem, ko govorimo o tem, da se uporablja, ne vem, soja iz Brazilije, koruza iz ZDA kot krma za vaše meso, ali je to potem še vedno eh, finsko ali italijansko ali francosko meso? Gospod Agnew, hvala predsednik. Jo, ja, to je v bistvu eh, prava pravcata revolucija, kar zadeva Evropsko unijo. Tu govorimo o več označevanja hrane, da se jasno označi, iz katere države prihaja hrana v idealnem evropskem svetu je to vse evropska hrana in nas sploh ne bi smelo skrbeti, iz katere države članice to prihaja, kajti s časom bodo države itak izginile. Ampak problem, ki ga imamo tu, je, da izvoljeni eh, zastopniki ljudstva vodijo boj za komisijo. In mi smo tisti, ki smo izvoljeni zastopniki ljudstva, mi tu zastopimo svoje kmete in kmete pravijo pomagati nam morate. Odkupne cene so vse niže. Poglejte vse to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 eh, izumiti sistem, ki mu rečemo rdeči traktor, s katerim spodbujamo proizvajalce, da se podvržejo določenim standardom. Eh, veliki trgovci potem podpirajo te standarde in ker le britanski proizvajalci eh, te standarde izpolnjujejo, smo na ta način naredili nekakšen obvod okrog eh, pravil. V bistvu imamo tri vrste potrošnikov. Imamo tiste, ki jih zanima zgolj cena. Samo to. Potem so tudi tisti, ki bi podprili, podprli svojo državo in svoje nacionalne proizvajalce in bi dali par centov več, če bi to pomenilo, da podpirajo svoje lastne kmete, ampak potem ne vidijo, ali je temu res tako. Potem pa so tu drugi, ki kupujejo iz drugih razlogov, ne vem, ker gre za bio eh, hrano ali za eh, pošteno trgovino, kakorkoli. Tako da mislim, da bomo zdaj prehajali iz konkurence na cenovni ravni na konkurenco med državami. Eh, gospa Goševska, hvala lepa današnjim gostom za njihove prispevke. Imamo dokaj malo časa, zato bi se rada dotaknila vprašanja, ki se dokaj glasno mm, obravnava v polskih medijih. Nemške, nemški krompir se prodaja kot proizveden na polskem in eh, trgovec, ki to prodaja, pravi, ja, saj je vse ok, kajti krompir smo oprali in sortirali na polskem, zato je to polski proizvod. Skratka, z drugimi besedami gre za goljufijo, in nekje tam na etiketi mm, na malo piše država izvora Nemčija. Tako da mislim, da moramo natančno stvari opredeliti, da ne poštene, poštena podjetja ne morejo potem manipulirati na takšen način eh, z neznanjem potrošnikov. Hvala lepa, ne vidim več prošen za besedo. Torej, prosim naših panelistov, prosim naše panaliste za kratek dvominutni odziv na vsakega. V istem vrstnem redu, kot smo začeli. Izvolite. Ok. Bom poskušal odgovoriti na vsa vprašanja. Kar zadeva oceno učinkovitosti teh uh, uredb strani komisije. Kar zadeva Italijo, je uredba o izvoru mleka in mlečnih proizvodih, ki je stopila v veljavo aprila 2017. Tu je predvideno preverjanje po dveh letih tega poskusnega izvajanja, kot to predvideva uredba 1169. Tako da v tej fazi komisija še ni opravila poglobljene analize učinkovitosti italijanske uredbe. Ampak eh, italijansko ministrstvo in eh, pristojni organi za eh, nadzor trga v Italiji pa že pripravljajo oceno. Potem podatki o cenah mleka, bodi si odkupnih cen, bodi si maloprodajnih cen. Te številke, ki sem jih podal, prav tako izhajajo iz analiz ministrstva ministrstvo, ki je odgovorno za nadzor cen, organ, ki se imenuje ISMEA, je skupaj z podjetjem Nielsen opravilo analizo teh cen in od tudi izhajajo torej, ti podatki. Kot rečeno, se je malo prodajna cena mleka dvignila le za nič 4,6 odstotka. Potem poprečna cena sira prav tako ne izkazuje kakšnih ne običajnih fluktuacij, 25 odstotni dvig odkupne cene, ki zdaj sledi tej hudi krizi sektora mleka, to je nekaj, kar smo rešili ravno z označevanjem in to, ta dvig cen še vedno. ostaja na enaki ravni 25% danes, čeprav prihaja na evropski ravni do določenih signalov po znižanju cen. Zdaj, ali je označevanje izvora dovolj? Ja, to je prvi korak. Eh, gre za neutralno informacijo, ki omogoča državljanu izbiro. Tako da tu ne gre za to, da silimo državljana, da naj izbere proizvod iz latne države članice. Gre za neutralno informacijo, ki omogoča potrošniku, da izbere. Seveda bodo potrošniki, ki bodo raje kupovali eh, proizvode iz svoje države, ampak raziskave kažejo, da eh, niso vse potrošniške izbire nacionalno obarvane, ampak gre za popolnoma neutralno in zelo pomembno informacijo. No, potrošniki seveda zahtevajo več, vedeti hočejo vedno več o tem, kakšne ravni okoljske eh, trajnosti in vzdržnosti eh, imamo kako je z dobrim počutjem živali, kako je z eh, tudi drugimi normativi. In eh, ravno izvor proizvoda potrošnikom govori veliko tudi o normativnih pogojih, ki jih morajo proizvajalci izpolnjevati. Zdaj, v tem trenutku je označevanje prostovoljno, kot je naprimer eh, semafor, ki se uporablja v vseh angliških supermarketih ali pa nov francoski sistem, kjer ne gre za neutralno informacijo, ampak s tem semaforjem skušajo na nek način potrošnika preusmeriti k temu ali onemu nakupu. Torej ne gre za neutralno informacijo, ampak gre eh, za že predelano informacijo, ki jo želimo plasirati potrošnikov. Kar zadeva kontrole, kontrole so temeljnega pomena v Italiji se vsi pristojni organi, ki izvajo kontrole na trgu, ukvarjajo tudi z označevanjem izvora in eh, v primeru kršitev seveda nastopijo pristojni organi. Gre torej ne le za vprašanje obveznega označevanja izvora, ampak tudi morbitne druge goljofije na področju živil. Hvala lepa. Džinkujem. Hvala lepa, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Hvala lepa. Predsednik, nekaj zelo zanimivih vprašanj, bo šel kar po vrsti. Gospod eh, De Castro, popolnoma se strinjam z vami, morda tega na začetku nisem dejal, na finskem smo prepričani, da potrebujemo enotna pravila po EU, kar se tiče scheme označevanja porekla, pa je to nekaj kar si potrošniki želijo in kar lahko storimo. In če lahko to imamo za vse države, bi to seveda bilo veliko bolje kot razmere, ki jih imamo sedaj, ko imamo različne eksperimente po različnih državah. Potem pa še zelo zanimiva točka gospe Garcia, kar se tiče proizvodnih sistemov. Ne glede na dejstvo, da morda poznamo državo porekla za določeno živilo, ne poznamo, ne vemo nič o proizvodnih metodah. Da, to je morda res vendar pa seveda vemo, da informacije so na voljo, kar še tiče države porekla in da ljudska podjetja to imajo. Gre samo za to, da bi to posredovala naprej. Kar se proizvodnih sistemov tiče, pa nimamo sistemov, vsaj ne v vseh državah članicah, ko bi resnično vedeli, kakšne so proizvodne metode za določeno živilo. To bi potem bilo dodatno administrativno breme, če bi to začeli zahtevati. Za ta pravila dobrega počutja živali, nekatera druga, mislim, da imamo predvsej dobro, dobro uveljavljene scheme, ko to ni obvezojoče, še vedno pa lahko podate informacije na danskem. Vem, da imajo dobro delojočo schemo dobrega počutja živali, ko lahko takoj, ko kupite živilo, vidite, z katere ravni, kakšno, kakšno ravno dobrega počutja živali to živilo ima. Potem Dorfman ali lahko nadziramo označevanje držav porekla, ali to obstaja, ne. Mislim, da je to tudi zelo pomembno vprašanje. Sam sem se tudi ukvarjal s tem, z nadarom živil. Če bi imeli pravila, vse evropska, kaj se tiče označevanja držav porekla, potem mislim, da bi to poznali vsi potrošniki in bi potem potrošniki kot dobro omaščena skupina, ugotavljali, ali je prišlo do kakšnih zlorab ali ne. Tako bi to videli. Potrošniki bi to ugotovili. To vidimo tudi na finskem, kar se tiče mesa in mlečnih izdelkov. Potem pa še, eh, mislim, da še nemški kolega zastavil vprašanje, ali je prašič eh, finski, če je bil vzgojen z brazilsko krmo svojo. Seveda, finski ali nemški, karkoli že. Sveda bo do različne vrste krme. Veliko je razlik med državami, tudi znotraj države. Zadnja fotografija je bil zavitre prašička in mislim, da je finska nerekti država, ko prašiči še vedno imajo repe. To nas seveda mora skrbeti, eh, da je toliko neenotnosti po Evropi, seveda pa ne moramo reči, da je določena nasilja boljša od druge. Pač, um, Še gospa, prosim, hvala lepa. Na to, kar je dal gospod Castro, tudi mi iz Belk ponovno podpiramo vse evropska pravila za označevanje države porekla. To bi pomenilo potem določen standard za potrošnike, to moramo podpreti. Upamo, da bo to ena prednostnih nalog za naslednji evropski parlament. Kar se tiče vprašanja gospe Aguilera, ali je to protekcionistični okrep, označevanje države porekla, ne, gotovo ne, z perspektive potrošnika, potrošnik tako dobi samo dejanske informacije, odkot živilo prihaja. Nisem omenila proizvodnih sistemov svojih predstaviti, dejala sem, da nekateri akteri porabljajo to kot tržno orodje, ko jim je to uprit, ko jim to koristi. Včano pa je hrana poizvedena doma. Mi pa bi radi kot potrošniška organizacija, da bi si nekateri ponudili nakoravane informacije, ne glede na to, odkot živilo prihaja. Bi se potem potrošniki odločili, ali si želijo domače živilo, ali pa namesto tega si želijo kupiti živilo iz druge države, ker je znano, dobro in potrebuje informacije za to. Kar se tiče gospoda Dorfmana, da potrošniki govorijo eno, počnejo pa drugo v trgovinah. Mislim, da študije kažejo, da si potrošniki želijo teh informacij glede porekla. Prav tako imamo študije, ki jih je izvedla Evropska komisija, ankete Eurobarometra kar se tiče oznak porekla za mleko. Če se prav spomnim, 83 odstotkov potrošnikov dejalo, da bi bili pripravljeni plačati tudi kaj več, da, samo da bi te informacije dobili. Torej, pripravljeni vsaj, so vsaj nekateri potrošniki plačevati za to. Če bi to uporabili potem kot nekakšno urodje za oceno ravni popraševanja. To govori samo zase potrošniki, ki si želijo vedeti, odkot hrana prihaja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 vodenje predajam gospe Valjan, ki je predsednica odbora za okolje in jo prosim, da poda uvod v drugi panel, naše strokovnjake pa prosim, da zasedejo svoje mesta tu za predsedstvom. Izvolite, gospa predsednica, beseda je vaša. Thank you very much, uh, Chair Sikersky. Hvala lepa, predsednik Sikersky, za to, da ste predsedovali prvemu delu te predstavitve in da imamo lahko to skupno predstavitev odboru Agri in Envi. Veliko čas me je, da lahko predsedujem drugemu delu, gre pa za sektorski pristop, kar se tiče označevanja država porekla, označevanje živil. Vprašanje označevanja živil, še prav posebno porekla, je zelo pomembno za odbor za okolje, ne samo zato, ker je to del naših pristojnosti, ampak tudi zato, ker je to zelo povezano tudi z varnostjo živil. Odgovornost do evropskih državljanov, potrošnikov, njihovega zdravja je pomemben vidik, kateremu je zavezan odbor Envi. Pozorno spremljamo prevaro na življenskem področju, potrošniško zaupanje in delovanje življenske verige. Dve resolucije, ki ste bili sprejeti na plenarnem zasedanju na pobudo odbora ENVI 2015 in 2016, kar se tiče označevanja države porekla za meso in predelana živila in obvezujoče označevanje za nekatera živila, kažejo zavezanost parlamenta tej temi. Obe resoluciji zahtevata nadaljno zakonodajo, upošteva se večinsko mnenje potrošnikov, ki si želijo vedeti več o poreklu in kakovosti živil. Drugi del se bo osredotočal na to, ali izvedbeni akt z leta 2018, ki je bil sprejet pred tednom, bo končno prinesel jasnost, kar se tiče obvezujočega ali prostovoljnega označevanja države porekla na živilih. Ali bomo tako zagotovili preglednost, ki si jo želijo potrošniki istočasno, pa bi naj upoštevali in se lotili tudi posebnih specifik in različnih faktorjev v živilski industriji. To vprašanje si bomo sedaj ogledali in pozdravljam tri strokovnjake, najprej Doroto Kozvodsko, Dobrodošli, direktorica za zakonodajo in varno živil v Polski federaciji živilske industrije. Gospoda Dirka Jakobsa, dobrodošli, namestnika generalnega direktorja Food and Drink Europe in gospod eh, Pavlo Kara, predsednik eh, direktorjev internacionalne rizi. Dobrodošli. Za konec pa bomo potem prisluhnili še mnenju Evropske komisije. Gospa Aleksandra Nikola Kopolu je z nami, vodja enote živjska obvestila in sestavine GD Sante. In govorili bomo o ozadju sprejema tega izvedbenega akta. Na koncu bomo imeli tudi čas za vprašanje in odgovore. Tako, sedaj pa besedo dobi kar Gospa Kozvodska, prosim, beseda je vaša deset minut. Maksimalno. E, Spoštovana predsedujoča, gospod predsedujoči, dame in gospodje, hvala lepa za to vabilo in za možnost predstavitve te uredbe številka 7095, ki je bila nedavno objavljena, gre torej 775, ki je bila nedavno objavljena, in da to predstavim z vidika panažne organizacije živilsko-predelovalne industrije na polskem, gre torej za proizvajalce eh, živil, sestavljenih živil, namenjenih eh, končnemu potrošniku, gre torej za proizvode, ki se neposredno dobavljajo v malo prodajo. Izvedbena uredba komisije izhaja iz temeljne uredbe sveta in parlamenta številka 1169 let v 11. Gre za obveščanje potrošnikov o živilih in tu so opredeljena načela informiranja o osnovnih surovinah v živilih v skladu z členom 26.3 temeljne uredbe. Gre torej za to, da je izvor osnovne sorovine drugačen od deklariranega izvora končanega proizvoda. In to lahko za, to zadeva proizvode za vsaj dvema sestavinama. Če naj proizvajalci uporabljajo to uredbo, morajo v prvi fazi opraviti analizo svojih proizvodov v smislu izvora osnovne sorovine. Gre za proizvode, za katere je bil tako ali drugače opredeljen njihov izvor. Vprašanje torej je, ali že obstaja takšen eh, sistem, obvezen sistem ali pa gre za prostovoljen sistem. To ne velja za zaščitene blagovne znamke ali pa za registrirane označbe geografskega porekla, tu bo verjetno Evropska komisija morala sprejeti drugačne odločitve. Z vidika proizvajalcev je izvajanje te določbe, pa tudi z vidika uradnih kontrolnih organov v državah eh, članicah, jaz lahko govorim tole o Poljski, no, za njih bo ključna definicija osnovne surovine v temelju uredbi 1169. Ta definicija zajema dva dela in odvisno od interpretacije za posamezen proizvod lahko prihaja do razlik v ocenah o tem, za katero surovino je potrebno opredeliti izvor, če gre za drugačen izvor, kot velja za celoten končan proizvod tako da problematična je sama definicija v smislu možnih različnih interpretacij. Ta uredba se bo izvajala neodvisno od eh, oblike informacije, tu lahko za eh, izjave, slike, simbole ali druge termine, ki se nanašajo na geografsko območje. Kaj je ključno? za proizvajalce. Izključene bodo tiste situacije, kjer zemljepisna poimenovanja vključujejo preveč generična imena in ne opredeljuje državo ali kraj izvora. Z vidika proizvajalcev je naslednja faza izredno pomembna, kajti na trgu imamo celo vrsto proizvodov z termini, za katere veljajo določene eh, zemljepisne označbe, ki pa govorijo bolj o recepturi, kot pa naprimer o izvoru. Na polskem trgu naprimer je zelo popularen mađarski golaš. To še ne pomeni, da bo ta golaš prišel z Mačarske, mora tam biti paprika, meso in uh, mora biti ustrezno pikanten. Potem uh, holandska omaka je prav tako omaka, ki temelji na uh, maslu in rumenjakih. Tako da to razlikovanje je ključnega pomena. No, zdaj, če pa zdaj povemo prve besede glede pričakovanj. In to velja za vsako uredbo unije. Pričakovanja podjetij so naslednja, da bo ta nov predpis jasen, razumljiv za podjetja in da ga bo enostavno praktično izvajati. Pomembno je tudi, da je čim manj manevrskega prostora glede različnih interpretacij, bom povedala zakaj, in seveda pomembno je, da ta nova uredba podaja harmonizirana pravila, kar zadeva uporabo mm, označb izvora širom EU. No, ta pričakovanja proizvajalcev izhajajo iz dejstva, da je več držav članic pripravilo ali pripravlja lastne predpise glede označevanja izvora in eh, to pomeni določeno zakonodajno negotovost med podjetji, še posebej, ker gre za nacionalne predpise, ki niso nasplošno poznani eh, in eh, treba verjeti tudi, da gre za projekte, ki so pripravljeni sicer v vseh jezikih, ampak ne vemo, ali je bila ali je bil ta predpis dejansko že ja, sprejet, kakšne eh, so bile tu spremembe in tako naprej. Pa tako ni popolnoma jasno, ali obstaja dejansko medsebojno priznavanje, ko gre za proizvode iz drugih držav. Prav tako se pojavljajo vprašanja, kot naprimer razlike v kriterijih, kar zadeva te lokalne predpise, potem imamo tudi trgovst, trgovske, trgovske mreže, druge lokalne prodajalce, ki prav tako neformalno vzpostavljajo določene prečakovanja, kar zadeva izvora. Potem je tudi naprimer proizvodnja za različne trge, kjer imamo potem različne nacionalne predpise in različne kriterije. Kako vidimo morbitne posledice te uredbe? Gre za Predpis, ki bo objavljen širom EU, gre torej za neko mero harmonizacije pravil na e ravni EU, gre za fleksibilen pristop, kar zadeva uh, samo formulacijo informacije o izvoru, gre za dokaj širok nabor možnosti, prav tako bo možno to uporabljati tudi za proizvode. Po vstopu v veljavo, tako da to ne bo privedlo do težav pri proizvajalcih. No, problem pa so seveda različne interpretacije in uh, definicije osnovne surovine, kot jo opredeljuje temeljni predpis. Prav tako pa je pomembno, da se opravijo ustrezne prilagoditve podjetij, kajti ta predpis ne velja za vse, kot rečeno, gre zgolj za dve konkretni situaciji, v katerih velja uh, Eh, ta predpis. Prilagajanje podjetij na podlagi te uredbe, tu gre za različne eh, aktivnosti, tako na področju ustreznih eh, količin surovin, potem gre za kakovost surovin, pa tako je pomembno, da se hitro lahko prilagodi označba v odvisnosti od eh, pač, izvora posameznih dobav. Potem bo treba tudi prilagoditi način skladiščenja sorovin, spremenbe etiket in eh, tudi uporaba predpisov sledljivosti posameznih eh, sorovin, kar bo ponovem drugačno od, od dosedanjih zahtev. Prav tako bo potrebno znotraj podjetij vzpostaviti dodatne eh, notrne kontrole v smislu kontrole kakovosti in tudi tu torej bo potrebno ustrezno postopati. Kar zadeva rok izvedbe, eh, maj 2020, eh, april 2020, to se nam zdi zelo koristno, predvsem za živilsko predelovalne obrate. Ena od velikih težav je dokaj velik manevrski prostor, ko gre za interpretacijo pravil, ko gre tudi za definicijo osnovne surovine in to so lahko različne interpretacije eh, ne le med državami članicami, ampak tudi med posameznimi podjetji eh, in eh, tudi med različnimi pristojnimi organi. Na Polski imamo več različnih inšpekcij in tudi med različnimi inšpektori lahko prihaja do razlik. Predvsem velik problem so razlike v interpretacijah med podjetji samimi in pa pristojnimi kontrolnimi organi, kajti ti učinek tega so upravne kazni, ki se izrečijo podjetje. Potem so potrebne tudi spremembe etiket in eh, spremeniti potrebno način ravnanja s proizvodi in zato je pomembno, da imamo kar se da jasno definicijo. No in zato smo mnenja, da je ključnega pomena, da komisija poda jasne smernice, kar zadeva ta akt, da bi na ta način praktično predstavili ustrezno interpretacijo določb in to velja tako za osnovno definicijo eh, osnovne surovine, kakor tudi primerov posameznih proizvodov. Dobro bi bilo, da imajo te smernice poleg samih opisov tudi določene primere, naprimer, in pa tudi nekakšna pogosta vprašanja in odgovore, kajti pogosto imajo podjetniki veliko praktičnih vprašanj, kar zadeva izvajanje predpisov. Takšne smernice bodo minimalizirale različno interpretacijo Eh, teh predpisov, tako strani podjetij kot strani kontrolnih organov in bo nam mm, to omogočilo tudi poenotenje izvajanja na trgu. Če pa vzamem na splošno, podpiramo eh, to uredbo, vidimo več plusov kot minusov z vidika podjetij, ampak veliko je tudi negotovosti, kar zadeva samo interpretacijo, kar zadeva tolmačenje predpisov in zauzemamo se za poenotenje pristopa na ravni EU, ko gre za način informiranja o surovinah, ki so uporabljene v živilih, eh, mora biti celo z dopolnjevanjem obstoječih nacionalnih predpisov na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa gospod Jakobs, prosim, beseda je vaša. You, Hvala lepa, predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Naj se vam zahvalim za to, da ste organizirali to razpravo o označevanja države. Porekla sem Jakobs iz Food and Drink, to je proizvodni sektor živil in pijače. Imamo precej različnih članov, 25 različnih nacionalnih federacij, 27 sektorskih eh, združen, od pekarn, pivovarn, zelo čokolade in tako dalje. Prav tako pa tudi 21 podjetij, ki so vključeni v to. Če si pogledamo zgodovino, smo največji proizvajalec v tem sektorju v Evropi, kar se tiče prometa, dane vrednosti in tudi zaposlovanja. EU je največji izvoznik hrane. Globalno gledano, to smo zelo ponosni. Veliko te hrane je del prodaje na skupnem trgu. To znaša približno 90 odstotkov celotnega prometa na področju živil in pijač potem pa notranja trgovina med državami članicami Evropske unije znaša približno 250 milijard evrov eh, letno, kar pomeni, da je živilska verika zelo integrirana, deluje prek meja in vidimo zelo veliko trgovine, surovin, še pa posebno, če gre za mleko ja, in smetano med državami članicami Evropske unije. Mislim, da je to pomembno dejstvo, glede na to, da praznujemo 25. obletnico skupnega trga letos. 70 odstotkov tega, kar se proizvede na naših kmetijah, se uporabi kot input v procesiranje hrane. Torej je velika povezanost med kmeti in eh, predelavo v Evropi. Če si pogledamo pravno, pravni okvir, je bilo veliko že omenjenega. Naj pa nas spomnim, da ste vi parlament, svet in komisija že razširili zakonodajni okvir, kar se tiče eh, informacij za potrošnike in dodatnih določb, da ne gre za zavajanje potrošnikov. Veliko je tudi prostovoljnih schem in tudi zadnji akt o označevanju primarnih sestavin je zelo pomemben dodatek. Pogosto se zdi, da industrija ne mara preglednosti in je proti informacijam o poreklu. To absolutno ni res. Podjetja vedno bolj uporabljajo in te informacije in jo zaveščajo potrošnike, da pa to storijo, morajo izpolnjevati tri pogoje. Najprej moramo imeti interes potrošnikov. Tukaj tudi ni vse homogeno, potrošniki morajo biti pripravljeni, da plačajo, potrošniki niso vedno pripravljeni plačati za dodatne informacije, čeprav jih to zanima in to mora biti operativno izvedljivo. Včasih imamo zelo zapetene verige na področju koven, kave, naprimer, in to je skoraj da nemogoče storiti. Potem veliko je prostovoljnih schem, geografsko označevanje znaša 11,5 milijard evrov, proizvodi, ki imajo to, so toliko vredni. Torej, zanimanje obstaja za informiranje o regionalnih in tradicionalnih proizvodnih metodah. Prav tako pa seveda tudi, da spodbujamo visokokakostne proizvode na področju živil in pijač, globalno gledano. Veliko pa je tudi različnih metod procesiranja. Če se gledamo nacionalne ukrepe, začnemo s francoskim ukrepi, lahko vidimo, da so bili To si predstavljamo kot ukrepe, ki so časovno omejeni, eksperimenti. Če se gledamo različne ukrepe, lahko vidimo, da obstajajo razlike med tistimi ukrepe, kar se tiče eh, sebine, kar se tiče časovnega razporeda in kar se tiče tega, ali bo na koncu poročilo, ki bo predstavljeno kakšno oceno tega procesa. Prva poročila bi naj bila pripravljena do konca tega leta. Potem bomo videli, kakšen je vpliv ne samo na potrošnike, temveč tudi na podjetja in trgovino. Če si gledamo vpliv nacionalnih ukrepov na podjetja in trgovino, lahko vidimo, da je učinek na podjetja takojšen za podjetja, ki morajo spremeniti bane verige, ki so morali narediti spremembe glede na začevanje in prevoza. Vidimo pa tudi, da čeprav imamo klauzulo o vzajemnem priznavanju, pogosto to ne preprečuje renacionalizacije dobave. To smo videli v Franciji, Šarko Tris, ko morajo torej uvažati šunko, da ima potem kuhano šunko. Franci se ne more, zmorejo popolnoma zanašati na proizvodnjo šunke v Franciji sami. In sedaj imajo težave, soočajo se s pritiskom veleproda, veleprodaje, ki zahteva, da svinjina prihaja iz Francije. Tako da vidimo torej manj uvoza, upad na nekaterih primerih 20 odstotkov pa tudi dobičkonosnosti za ta podjetja. In to zato, ker morajo narediti spremembe v odbavni verigi. Potrebno je, na primer, ločevati proizvodne verige, da poskrbijo za različne države. In zelo veliko je pogodb, izgubljenih pogodb. Ne pozabimo pa tudi na neučinkovitost, ki potem ustvarja odpadke hrane. Prav tako pa vidimo tudi vpliv na notranjo trgovino znotraj EU, na to se bom še vrnil in to je potem manj učinkovita in manj konkurenčna industrija in tudi dobana vriga bi dejal. Zato imamo više cene surovin, kar lahko pomeni tudi više cene za potrošnike in imeli smo že razpravo o maropodajni ceni. Maloprodaja določa to ceno, ne pa kmeti. Tako da na koncu ne moremo biti prepričani, ali bo ta cena pomenila tudi više cena za potrošnike. Vse pa lahko to zgodi, vsaj več pritiska je. Največji vpliv pa je za MSP-je, za tista podjetja, ki so na menjih regijah in podjetja, ki imajo bolj razliko dobavo sorovin. Poročila o oceni vpliva, ki jih je pripravila komisija pred nekaj leti, že nakazujejo, kaj se dogaja. Naprimer, če si pogledamo meso kot sestavina do 50 odstotkov višji operativni stroški za določeno podjetje. Potem mleko mlečnih izdelkih do 45 odstotkov, še prav posebno v obmejnih podjetjih. Torej vidimo negativni vpliv, to je bilo teoretično, sedaj pa vidimo potem tudi resničen vpliv na trg. Znatno, znaten opad izvoza belgijskega mleka v Francijo po francoskem odloku. 17,7 odstotkov v prvih 12 mesecih po tem, ko je odlog bil sprejet. Torej, to ni nekaj, kar bi imali lahko zlahka. Enako, pa sem govoril o mleko, ampak celo mleko v prahu izvoz v Francijo je popolnoma izginil. Torej, lahko vidimo negativen vpliv, ki ga ta nacionalni pristop, nacionalni obvezujoč pristop lahko ima na trgovino na skupnem trgu Evropske unije. Enako velja tudi za Nemčijo, izvoz Nemčijo, Francijo. Naprimer, Švedska za 30 odstotkov je opadal v izvoz v Francijo na proču mesa. Tako da lahko že vidimo prve učinke tega ukrepa v živo na trgu. Potem imamo tudi nekaj pravnih, proceduralnih in drugih pomislekov. Najprej, prej zakonodaje, je in tu se zahteva povezava z določeno kakovostjo hrane in poreklom. Nobena država tega še ni storila. Prav tako pa moramo imeti tudi učinek za potrošnike. Ali resnično govorimo o interesu za potrošnike, potem še potrošnikov ali govorimo o drugih ciljih. Naprimer, imamo španski odlog, ki eksplicitno pravi, da ta ukrep uvajo zaradi protekcionizma je to resnično namen teh ukrepov. In potem si moramo seveda ogledati tudi spoštovane pravne države. Nekatere države, Italija pa tudi Romunija, ste sprejeli zakonodajo, ne, da bi notificirali EU. In to ni v skladu s postopki, ki jih imamo spostavljene na evropski ravni. Potem pa je tudi mednarodni element kaj ti naši mednarodni trgovinski partneri niso prav zadovoljni. Kanada, naprimer, prejšnji teden je dejala, da bo spožila primer proti Italiji znotraj STO, kar se tiče odloka o pasti, testeninah. Torej, to tudi ni dobro, kar se tiče verodostojnosti, kar se tiče te notifikacije odlokov Svetovne trgovinske organizacije. Ni pa tudi nepravno enostavno za nas, da imamo pregled kakšni so vsi ti nacionalni odloki. Veliko je torej zmede in pomislekov. Govoril sem že o ocenah vplivov, o študijah. V nekaterih primerjih se zdi, da so jih ignorirali. Stroškovni element pa tudi vpliv na cene in tudi konkurenčnost globalno gledano naše evropske dobane verige. Potem imamo seveda tudi označevanje primarnih sestavin. Ne bom šel preveč podrobnosti, strinjam se s kolegico, želimo si oskajnega pristopa, gledajte ga, ampak pričakujemo, da bo to potem tudi konec nacionalnih ukrepov. Sobstoj nacionalnih in evropskih ukrepov je nezaželen, pa tudi neizvedljiv za podjetja. Nekatere države, ki so že uvedle nacionalne obloke, imajo tudi eksplicitno referenco, da bodo prenehali uporabljati nacionalne obloke, če bomo ukrepe uvedli na tem področju na evropski ravni. Pričakujemo, da bodo ti ukrepi torej izginili, ker je to zdaj, za sedaj, sedaj že stopilo veljavo. Potem pa tudi več jasnosti. Tukaj moramo še precej storiti, Želimo pa si tudi usklajene smernice za naše člane, da bodo lahko izvajali zakonodajo. In končno, naj spostavim, naša živelska dobana veriga se ne konča na majah držav. Nobene države v EU ni, da bi bila samo zadostna, kar se tiče hrane. Moramo in smo odvisni drug od drugega. Imamo pa verige spostavljene tako, da so učinkovite, da se izogibamo da bi prišlo do mm, padkov, kar se tiče hrane in želimo biti učinkoviti. Seveda pa mm, si želimo najbolj izkoriščati instrument, ki je najpomembnejši, skupni trg. Konec koncev nihče ne bo pridobil zaradi nacionalnih pristopov, vsi bomo izgubili in tukaj seveda nihče torej ne bo zmagal. Kaj imamo trenutno? Trenutno imamo vseobsegajoč okvir in niz ukrepov, ki preprečuje zavajanje potrošnikov, eh, da nimamo zvojočega označevanja. Kadarkoli obstaja pripravljenost, da potrošniki plačajo, kadarkoli je to izvedljivo, potem akteri to tudi storijo, torej podajo te informacije. Na prostovoljni podlagi moramo spodbujati vsakokosne proizvode in si pomagati. Hvala lepa. And, uh, now, Najlepša hvala, zdaj pa naslednji govorec, gospod Karlo. Izvolite, deset minut. Buongiorno tutti, eh, avrei bisogno... Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Torej še enkrat lepo zdrav vsem, hvala za povabilo, moje ime je Paolo Kara, sem predsednik nacionalnega panžnega druženja proizvajalcev riža. Veselim je, da danes lahko spregovorimo o italijanskem rižu, o evropskem rižu v kontekstu označevanja. Na kratko, kaj je naša, naše panožno združenje, gre za gospodarsko združenje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo v Italiji, Naša naloga je varovati nacionalno proizvodnjo in predvsem iskati rešitve za trajnostno pridelavo riža. Mi torej smo panožno združenje in eh, naš upravni odbor se stavljajo pridelovalci in predelovalci riža v Italiji. Italija je prva proizvajalka riža v EU, 52,20 odstotkov vsega evropskega riža je proizvedenega pri nas, sledijo Španija, Portugalska, Grčija, Francija, Romunija, Bolgarija in Mačarska. Ampak italijanski riž predstavlja le 0,2 odstotka svetovne proizvodnje riža. Ena od eh, značilnosti italijanske proizvodnje je, da je ime različnih vrst, karnaroli, arborio, vjalone nano, danes postale prave pravcete blagovne znamke. Evropska unija preko komisije že priznava evropsko pridelavo riža in ne tudi priznava pozitivno logo pri ohranjanju kulturne krajine. Evropski riž je trajnosten proizvod z okoljskega vidika, ki zagotavlja tudi ustrezna jamstva potrošniku v smislu zdravja. Teh značilnosti najdemo vedno pri uvoženem rižu. Če naprimer pogledamo opozorila EFSE, ugotavljamo, da včasih uvožene količine riža bazmati vključujejo ostanke fungicida, kot je karbendazim, ki je v EU prepovedan. Leta 2006 je italijanska evropska panoga predvodne riža beležila težave z uvozom riža z sledmi genetsko spremenjenih organizmov. Zato se je našo je panožno druženje odločilo pripraviti posebno znamko Rizo Italijano, kot je vidite tu, z zeleno-belo rdečim simbolom, ki kaže na eh, kakovost, kot jo jamčimo v smislu pridelave italijanskega riža in na ta način skušamo premostiti tudi težave, ki, se, ki jih imamo z proizvodi z ostanki genetsko spremenjenih organizmov. Evropski riš, italijanski riš, ni pač neko običajno trgovsko blago, kajti dejstvo je, da ima ta riš drugačne lastnosti za pripravo italijanske rižote. Uporablja pa se naš riš tudi za druge pomembne jedi. Riž, predelan v Evropski uniji, vendarle v zadnjih letih se sooča z konkurenco vožnega riža, za katerega se plačuje ničelna terenska stopnja. Uvoz se je povečal za 50 odstotkov in uh, sedaj 25 odstotkov vsega uvoženega riža v EU izhaja iz držav, v katerih okoljski, državljanski, socialni standardi niso na ravni, kot bi se želeli. Takšen primer je eh, Kambodža. Poglejte si dokument, ki ga je komisija poslala podjetju Development Solutions, kjer se osredotočamo na riž in sladkor v kontekstu kršitev človekovih pravic. Naj tudi spomnim, da smo 23. januarja letos tu v eh, Bruslju organizirali drugi forum o evropskem mrežu. In eh, iz te razprave je šla tudi nuja po upoštevanju okoljskih in socialnih standardov. No, tu na tej sliki vidite pripravek oziroma o, o, embalažo riža Arborio za rižoto, ampak v tej škatli ni italijanske vrste riža. Gre za poimenovanje Arborio, ki je komercialno poimenovanje in v paketu je riž, ki ni uporaben za pripravo rižot, ampak kot vidite, je tam vseeno zabeleženo, da je idealen za pridelavo rižot. No, če zaključim, naj povem, da italijanski pridelovalci v veliki meri podpirajo ne le označevanje izvora, ampak tudi to, da naj to označevanje postane obvezno. Delček pridelovalcev Prav tako meni, da to sicer ne bo rešilo vseh problemov naše panoge, ampak to, kar razlikuje italijanske predelovalce in upam bi si trditi evropske predelovalce od preprodajalcev eh, riža, je jasna. Tako da tu gre za jasno razlikovanje med made in Italy in Italian made. Hvala lepa. Hvala lepa. Madame Nikolako. Najlepša hvala. Naslednja govornica je predstavnica komisije, gospa Nikolako Polu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, lepo se zahvaljujem obima odboroma, da sta me povabila na to izmenjavo stališč, na razpravo o vprašanju izvedbenega akta o označevanju države porekla. Čez nekaj dnevo bodo sprejeto. Več smo že povedali o tem izvedbenem aktu, razpravljali bi tudi o tem, kakšen bi bil učinek ali bodo doseženi cilji skladno s pričakovanji potrošnikov. Prav tako smo poslušali tudi o želji, da bi zagotovili obvezno označevanje porekla na ravni EU. Mislim, da je pomembno najprej predstaviti ozadje za ta pomemben izvedbeni akt. To je bil rezultat intenzivnih pogajanj, ki so se začele že v času prejšnjega sklica komisije. Ko je bila sprejeta uredba glede informacij za živila in prehrano, je bilo označevanje porekla v središču razprave in tudi najbolj žgoče vprašanje. Tukaj so se razhajale stališča ne le na Evropskem parlamentu, ampak tudi med državami članicami. Na koncu smo dobili kompromisni predlog ki dejansko krepi pravila na ravni EU. Prvič smo dobili tudi opredelitev origin labeling, torej označevanje porekla. Tukaj se sklicujemo na definicijo iz carinske zakonodaje. Prav tako smo uvedli obvezno označevanje porekla za določene mesne izdelke. Pogovarjali smo se tudi o obveznem označevanju porekla za druge kategorije prehrane in živil, ampak to ni bilo sprejeta. In Evropska komisija je na to izvedla več študij in oblikovala več poročil za to, da bi preučila tudi možnost za obvezno označevanje drugih kategorij hrane, še posebej kot zadeva mlečne proizvode, mesne proizvode, pa tudi nekatere primarne surovine za predelane proizvode. Rezultati teh poročil, na kar se skiceva tudi Dirk, so bili naslednji. Da, označevanje porekla ima pozitivne učinke v smislu transparentnosti za potrošnike, prav tako ima pozitivne učinke v smislu krepitve domače proizvodnje, pa tudi interesov kmetov Evropske unije, ima pa tudi negativne posledice sploh za notranji trg, stroške in administrativno breme za živilske akterje. In zato je Evropska komisija sklenila, da je kombinacija že obstoječega sistema obveznega označevanja nekaterih živil skupaj z prostovoljnim sistemom označevanja na ravni Evropske unije dober sklop pravil, ki lahko zagotovi ustrezno preglednost tudi na samem trgu. Na to pa še druga tema, ki ne zadeva obveznega označevanja vseh živil. To je bilo neko drugo pravilo in sicer na osnovi tega ne bi zgodovili, ko izkoriščamo označevanja porekla, moramo poskrbeti za to, da s tem ne zavajamo potrošnikov in dejansko zagotavljamo resnične informacije. In zato smo v zakonodaji za živila in prehrano uvedli zahtevo, da v primeru označevanja porekla na prostovoljni ravni jasno navajamo tudi izvor primarne surovine, če to ni tista surovina, ki je v taki obliki prisotna tudi v kakšnem izdelku, ali pa se enostavno na to opozori. Da tukaj torej niso navedene natančne informacije, ampak je treba opozoriti na to, da izvor primarne surovine ni isti kot izvor končnega izdelka. In ta izvedbeni akt naj bi bil sprejet že leta 2013 veljati pa naj bi začel leta 2014, kot preostale zakonodaje na področju hrane. To je bilo sprejeto šele pred nekaj dnevi, skar precejšno zamudo, ravno zaradi kontroverznosti tega vprašanja, pa tudi nekaterih konfliktnih mnen, glede tega, da je Evropska komisija oklevala pri tem in zato smo skušali najprej poskati pravo rešitev. Ta izvedbeni akt bo začel veljati leta 2020. Predvideno je torej tudi prehodno obdobje za gospodarske subjekte na področju prehrane in živil, da se prilagodijo novim predpisom in obenem so zagotovljena določena fleksibilna pravila. Tukaj imamo na primer seznam geografskih območij, na katere se lahko sklicuje proizvajalec pri navedbi primarne sorovine. Prav tako so navedene modalitete za navajanje teh informacij, na osnovi česar se zagotovi, da bodo informacije prepoznavne, vidne in da bodo ustrezno ter vedno dopolnjevale označevanje porekla na končnem izdelku. Kljub sprejetju izvedbenega akta še vedno čakamo na sprejetje nekaterih nacionalnih ukrepov. Kar nekaj držav članic je zares priglasilo in sprejelo nacionalne predpise sedem držav članic, zahteva obvezno označevanje porekla za mesne sestavine in za mlečne izdelke. To so bili nacionalni ukrepi, ki so bili priglašeni Evropske komisiji. Ti ukrepi so sicer eksperimentalnega značaja, so tudi časovno omejeni. Večina teh ukrepov bo potekla najpozneje v letu 2019 in države članice so se zavezali temu, da bodo Evropske komisiji predložile tudi poročilo, v katerem bodo navedeni učinki izvajanja nacionalnih pravil tako za potrošnike kot za notrni trg in trgovino nasploh. Ko bomo prejeli ta poročila, jih bomo seveda skrbno preučili. Potem pa bomo morali ugotoviti, kaj to pomeni v smislu nadaljne zakonodaje na ravni EU. Želela bi poudariti, da bodo nacionalni ukrepi potekli in zato ni predvidena samodejna obnovitev. Če si bo želela država članica nadaljevati s takšnimi ukrepi, bo to zahtevalo novo priglasitev Evropske komisije. Res je, da niso vse države članice tako postopale. Ta situacija odraža seveda razprave, ki so potekale pred nekaj leti. Države članice, ki so podpirale obvezno označevanje države porekla, so bile vse v določeni meri razočarani tudi sporočili Evropske komisije, pa tudi za zaostankom pri sprejetju izvedbenih aktov. No, tiste države članice so bile ravno tiste, ki so začeli izvajati nacionalna pravila, ampak to prav gotovo ne odraža situacijo v vsej Evropski uniji. Toliko zaenkrat z moje strani. Lahko pa povem tudi, da se je Evropska komisija že zavezala sodelovanju z državami članicami. Prav gotovo bomo skušali poskrbeti za vsta ustrezna pojasnila glede težav zaradi tolmačenja tega novega izvedbenega akta. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem vsem panelistom. Zdaj pa začenjam s krogom razprave. Imate priložnost zastaviti svoje vprašanja in pripombe. Na seznamu imam že nekaj imen. Če se želi še kdo prepisati na seznam, to lahko storite. Najprej gospod Erdoš. Doč. Ja, Hvala lepa. Rad bi vas spomnil na to, da smo 1. marca sprejeli uredbo za med, tri četrtine poslancev je to podprlo in od komisije in držav članic pričakujemo, da bomo zagotavljali visoko kakovostno no, trgovino medu po Evropi. Prav tako pričakujemo, da bodo nastopili proti prevarantom, tudi seveda znotraj Evropske unije. Prav tako pa imamo tudi določene trgovce, ki mešajo različne vrste medu različnega porekla in tako gre za prevaro. Slišal sem tudi, da se razmere ne izboljšujejo, vedno slabše je evropskim in se meša z neevropskim. In ta med prihaja z Kitajske in potem se to meša z evropskimi proizvodi na podlagi medu. In tako potem se med akaci mačarske dobi ceneje, ker je zmešan s tem kitajskim, kot bi to naj bilo. In to je seveda zelo slabo za panogo medu. S kakšnimi pravili, s kakšno uredbo bi lahko to spremenili, kako bi se lahko tega ustrezno lotili, kako bi lahko zagotovili, da bodo proizvajalci v Evropi dejansko uporabljali samo evropski med. Ali sem prav razumel? To označevanje porekla bi naj temeljilo na prostovoljni podlagi. Kaj moramo še storiti, da bi odstranili iz evropskega trga te ponaredke, kar se tiče medu. Hvala. Thank you very much. Madam Evans. Najlepša hvala, gospa Evans. Quería dar también las gracias a los expertos. Najlepša hvala. Tudi jaz se lepo zahvaljujem strokovnjakom za te predstavitve. Gospod Kraj je omenil problematiko pri pridelavi riža. To nas zelo skrbi, gospod Pavlo de Castro, pa tudi jaz sva se obrnila na komisijo 19. aprila. 11. aprila sva poslala dopis, potem še 31. maja, to je bilo prejšnji teden. In strani Evropske komisije nama je uspelo pridobiti soglasje glede mnenja Kope Kođeke, ki je bilo oblikovano že pred nekaj časa. Občutljivo vprašanje zadeva varovalne klauzule Kambodžo, Mjanmar, vse te večje države proizvajalke. Evropska komisija se sklicuje tudi na kumulativni učinek Imela sem torej vprašanje, ali menite, da oznaka Made in Spain ali Made in Italy je nekaj, kar bi bilo lahko samo po sebi dovolj, ali pa bi bilo bolje to dopolniti še z nekakšnim dodatnim programom v obliki promocijske zakonodaje. Če ne bomo promovirali izdelkov na tak način, da bodo potrošniki vedeli, odkot prihaja riž, potem verjetno ni. Nobenega smisla v tem, da na oznaki navajamo, da riž prihaja iz Italije. Če s tem ne bomo spodbudili potrošnikov, da bodo kupovali naše izdelke, potem ne vem, ali je to sploh smiselno. Potem pa imam še eno vprašanje, ali imamo še vedno dovolj časa, da rešimo sektor proizvodnje riža. Riž iz Španije izginja tudi v okolici Valencije in res me skrbi, da izgubljamo to bitko, ko gre za predelavo riža v Andalusiji, v Mursiji in bojim se, da ni več dovolj časa, da bi rešili ta predelek. Kakšno je vaše mnenje? Najlepša hvala, gospod Andrej. Najlepša hvala, gospa predsednica. Odziv komisije mene preseneča. Že nekaj mesecev to poslušamo, seveda. ampak začuden sem, da tega nikakor ne rešujemo. Imeli smo razpravo na Evropskem parlamentu, dobili smo nekatere izkušnje, tega pa sploh niste upoštevali pri svojem delu. V različnih državah članicah, v osmih različnih državah članicah ste pridobili te izkušnje, vi pa se odzivate na tak način. Stvari se zelo hitro spreminja, prav tako se spreminja podnebje in tako dalje. In zdaj je že mogoče opredeliti različne proizvode, tudi nosove tehnologije in tako dalje. In Evropska komisija mislim, da bi se morala prilagajati. Zdaj pa kar še naprej se vlečete, če se smem tako izraziti. Veliko prečakovanje danes tako glede porekla, to je res, kar ste povedali, pa ne glede porekla, ampak tudi glede samih sestavin. To je nekaj, kar vpliva tudi na zdravje ljudi. Zaradi tega se pojavlja tudi veliko bolezni, prekomerna debelost, potem tudi. Uh, rak, rak na žlezi slinovki in tako dalje. To so vse zelo zaskrbljujoča vprašanja. In ta urgentna situacija bi morala na nek način tudi pospešiti proces na komisiji. Nekatere države članice imajo eksperimentalne ukrepe in to je zaskrbljujoče. Morajo sprejemati eksperimentalne ukrepe, mi pa nimamo zakonodaje vi pa boste zdaj analizirali njihove rezultate, potem ugotovili, da je to pozitivno ali pa ne, potem boste oblikovali neke predloge, ampak zahteve na ravni državljanov članicov zahteva tudi, um, zahteva tudi čim hitrejše ukrepanje. Hitreje morate delati, pospešiti je treba to obravnavo tega, čemu vi pravite. Manjše vprašanje. To ni manjše vprašanje. Tukaj ne gre le za vprašanje države porekle, ampak gre tudi za ustrezno informiranje potrošnikov. 500 milijonov potrošnikov, mi smo njihovi predstavniki in tukaj smo pred vami, da vam gospa predstavnica Evropske komisije povemo, da je treba ta postopek pospešiti. Najlepša hvala, gospod Dorfman. E ja, hotel sem se vrniti k vprašanju riža. In to, kar je dela gospa Heran, seveda opredelitev oziroma označevanje izvora lahko tudi prispeva k rešitvam, ampak po mojem mnenju uvažamo iz držav, ki nimajo več nobenega razloga za to, da so v privilegiranem položaju. Pred nekaj meseci sem bil v Kambodži in popolnoma se strinjam, da je treba ukrepati, ampak uh, gre za državo, kjer je rast zelo hitra, to je država, za katero ni več eh, nobenega razloga, da je v režimu vse razno rožje. Tako da mislim, da je skrajni čas, da, da čakamo leta in leta. Čakamo na odpravo režima vse razno orožja in pač ker je ena od eh, ključnih držav, ki je velik problem za, za našo panogo predelave riža. In, eh, To velja tudi za druge proizvode in eh, mislim, da ni nobenega razloga več. Mislim, da moramo spremeniti sistem. Zanima me, ali se še kdo javlja k besedi? Gospa Kadenbach. Ja, en herzlich ist. Hvala lepa, prisrčna hvala za predstavitve. Mislim, da se lahko navežem na kolego Dorfmana. Potrebno se ogledati celotni projekt Evropske unije. Pogosto govorimo ločeno. Kmetijska politika, trgovinska politika, zdravstvena politika, skupni trg. Mislim pa, da prav vprašanje, ki se ga dotikamo danes, je tisto, ki onemogoča tako ločevanje, bi naj omogočalo ločevanje. Označevanje porekla bi naj prvič omogočilo, da nismo protekcionistični, damo pa potrošnikom možnost, da se odločajo, informirano odločajo, proizvod prihaja iz te in te regije in želim prispevati k temu, da bodo prvič v smislu izogiba podnebnih obremenitev, se držali kar se da najkrajših transportnih poti v smislu ohranjanja zaposlovanja delovnih mest v regini, bi naj tudi ciljno sprejemali odločitve, ko bi želel podpirati določeno regijo. To pa lahko storim le, če vem, kateri proizvod prihaja iz katere regije. Če v smislu kohezijske, podnebne, okoljske in tudi trgovinske politike skušamo zagotoviti tako označevanje, potem to potrebujemo, kajti sicer kot potrošnik ne morem sprejemati odločitev. In to nima opravka s protekcionizmom. To ima opravka samo s tem, da resnično, zavestno želim povedati, da želim kot potrošnik potrošnica ohranjati pri življenju določeno regijo, želim čim krajše transportne poti, samo Zaradi tega menim, da potrebujemo več kot samo prostovoljno označevanje. Potrebujemo označevanje, ki bo omogočalo informirano odločanje potrošnikov. Ne samo na področju riža, ampak na splošno živil. Hvala. Pa še zadnji na seznamu govornikov, gospod De Castro. Se, Hvala, kolegica. No, jaz bi rad dodal samo par premislekov, eh, kar in kadbah me nekako že prihitela. Eh, mislim, da moramo omogočiti potrošniku, da sprejema zavestne odločitve, ne da ga silimo v to ali ono odločitev, ampak da sprejema lahko informirane odločitve. kot vemo, druge oblike označevanja pogojujejo nakup. Eh, če imamo, naprimer, omenjeni semafor, rdeča oznaka verjetno ne bo zgolj informirala potrošnika, ampak ga bo nekako nagibala k tej ali oni odločitvi. Sam seveda zelo cenim delo komisije, komisar Andruka, ki se je opravil kar že nekaj korakov naprej, ampak dejstvo je, da je delo, ki smo ga opravili tu v tem zboru, v odboru za kmetijstvo, eh, na področju obrednega označevanja izvora, ni bilo ravno zelo upoštevano. Kolega Erik Andrejo je to jasno povedal. Potrošnikom moramo omogočiti izbiro, potrebujejo vse podatke, ki so na voljo in z tega vidika, in kolega Erdo se je to tudi izpostavil v zvezi z medom, pa primerov je tudi marsi, je, je mnogo več, naprimer proizvajalce, paradižnika v pločevinkah iz Italije, Španije, Portugalske, če pogledamo njih, imamo številne uvoznike kitajskega paradižnika, ki potem postane portugalski ali španski paradižnik. In to obvezno označevanje bi predstavljalo pomemben prispevek, seveda na reguliran način na evropski ravni, ampak upoštevajoč izkušnje, ki jih imamo. Osem držav ima izkušnje na tem področju, tako da jaz mislim, da moramo vsekakor bistveno bolj upoštevati to področje. No, prosil bi tudi predstavnike Food and Drink Europe. Govorili ste o 45-odstotkih eh, dodatnih stroškov za obvezno označevanje. Iz italijanskih izkušenj moram reči, da se mi to zdi resnično nekoliko prekomerna ocena. Ne vem, kako ste vi pač opravili te izračune, ampak. Ja, zavedamo se tega. Razprave smo imeli že mnogokrat na to temo tu v v tej dvorani. Tako da to ni tema, kjer imamo vsi enako mnenje, ampak konec koncev moramo na koncu priti do nekakšnega dogovora, dogovora, ki bo upošteval to, kar želijo naši državljani, naši potrošniki. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani kolegice in kolegi, za vprašanje in pripombe. Zdaj pa prosim, da se napovedano odzovejo, še panelisti odgovorijo na vprašanje, če so prejeli specifično vprašanje vezano na svoje področje. Lahko začnemo v obratnem vrstnem redu, tokrat ima besedo najprej komisija. Um, uh, Najlepša hvala. Dovolite mi, da se odzovem na pripombe glede medu in mešanja kitajskega medu z medom EU. Mislim, da je glavno načelo, da vsa živila in vsa prehrana, ki je varna, lahko vstopi na trg. Označevanje porekla ne moremo izkoriščati kot orodje, ki bi ga lahko nekateri razumeli kot tehnično oviro za trgovino. Ne moremo uvesti obveznega sistema označevanja, in napovedati, da želimo na nek način blokirati kitajski med na trgu EU. Če je proizvod varen, ga je mogoče prosto uvažati v EU in dati na trg. Težava pa je v tem, da potem, ko se to znajde v Evropski uniji, moramo zagotoviti, da bo potrošnik prijel prave informacije in mora vedeti, ali kupuje proizvod, ki je proizvod EU ali proizvod, ki je proizvod iz Kitajske. In to bi moral biti namen kakršnekoli obveznosti v smislu označevanja porekla. Potem se bom najprej odzvala na pripombe gospoda Andrija. Mislim, da te pripombe niso bile brutalne, tako kot je dejal on, ampak po mojem mnenju nepravične. Razumem vaše frustracije, frustracije z vidika nekoga, ki res verjame v transparentnost in pa pozitivne rezultate uporabe takšnega sistema glede države porekla, ampak treba to obravnavati v streznem kontekstu. Moramo razumeti, da že več let, že od leta 75 pravzaprav, sodišče o oznakah porekla razpravlja kot o oviri na notranjem trgu. To je bilo tradicionalno tolmačenje, pa tudi uradno stališče komisije do zdaj. In znotraj pravnega okvira se je to vedno tako obravnavalo v Evropski uniji. In lahko priznamo, da bi šlo do precejšnje spremembe tako znotraj prava, kot tudi znotraj politike, sploh v zadnjih letih v institucijah EU. Priča smo kar precejšnji odprtosti glede navedbe informacij o poreklu in napredek, ki je bil dosežen v zadnjem času, je res revolucionaren že tako ali tako se soočamo s težavami, ki jih je omenil Dirke zaradi odzivov nekaterih tretjih držav Kanade. Težko je ugoditi vsem pričakovanjem evropskih državljanom. Moramo se zavedati tega, da še vedno delamo v kontekstu prava, zakonodaje in pa sodelovanje z različnimi stranmi. Potrošniki, proizvajalci, notranji trg, mednarodni trg in ni tako enostavno za Evropsko komisijo uvesti obvezno označevanje porekla za vsa živila. Ta izvedbeni akt, ki sploh ni obvezen po naravi, ampak gre obvezen na osnovi prostovoljne sprožitve postopka. Kar pet let je trajalo, da je bil ta izvedbeni akt spretne, zaradi tega, ker je Evropska komisija ni izpolnila svojih pravnih zavez, ampak ravno zaradi tega, ker je bilo toliko razprav glede tega. Najprej to predlaga komisija, potem se o tem odloča so zakonodajalec in vse izvedbene akte morajo sprejeti države članice. Končni rezultat pa je, ko predlagamo nekaj na osnovi, če se zagotovimo, da nam bo se so zakonodajalca sledila. Naslednjič se bomo o tem še pogovarjali, prav gotovo bomo preučili poročila držav članskih, zaenkrat še nismo dobili, ampak ko bomo ta poročila dobili na Evropski komisiji, bomo to poglobljeno poročili. Najlepša hvala, gospod Kara. E Bom uh, eh, odgovor na to in tudi drugim. Vsekakor, ja, je interes za to v, v panogi. 23. junija eh, letos, kot rečeno, smo obravnavali to tematiko na Evropskem forumu v Rižu in eh, sam sem nasplošno kar optimist in moram reči, da leta 2013 smo imeli komisijo, ki je bila nekoliko kratkovidna, kar zadeva posledice Riža iz eh, držav z ničlno carinsko stopnjo skupaj s Španijo, skupaj z drugimi državami, eh, skupaj s številnimi tu prisotnimi, smo s podatki same komisije uspeli prikazati, da nekaj ne funkcionira kar zadeva ničelno stopnjo. No, ampak eh, ta dokument je pokazal, ta dokument podjetja Development Brand Solutions je pokazal, da kar zadeva riž in sladkor, ugotavljamo bistvene kršitve človekovih in državljanskih pravic in da to kaže, da nekaj ne funkcionira. menim, da treba vedeti, da v teh državah v kontekstu vse raznorožja so tudi določeni evropski interesi. Imamo tudi obrate za proizvodno riža in mi smo Olafu nakazali pred meseci, da prihaja do prijav združen kamboških predelovalcev, da prihaja do uh, raznoraznih obvodov in eh, trikotnikov trgovinskih, ki služijo izogibanju določenim obveznostim. In menimo, da je pomembno, da ohranimo in zavarujemo ta sektor, kajti ponavljam še enkrat primer skupnega imenovalca tega, kako zelo pomembna je pridrava riža z okoljskega vidika naslednje. V Italiji na Delti eh, pada v Franciji na Delti Rena, eh, Rone. Pardon. Vse to preprečuje, da bi slana voda pritekala eh, gor vodno. Zato so rižve polje zelo pomembna. In po, mimo 23. januarja, mimo vrvalne klauzule, mimo zdaj sistema vse raznorožja ki, in, in obveznega označevanja, je tu tudi vprašanje vzajemnosti v socialnem in okoljskem smislu in po našem mnenju bo potrebno tudi na novo opredeliti kriterije, kar zadeva tolerance pri uvozu in potrebno so tudi dodatne, dodatne aktivnosti, ki jih danes že predvideva uredba in kar zadeva naše družne interizo na italijanski ravni. Mislim, da smo se uspešno lotili nekaj tehničnih upravnih eh, del na ravni naše države. Bomo zdaj začeli z eh, kampanjo ozaveščanja o italijanskem rižu. Hvala lepa. Well, uh, uh, Najlepša hvala, gospod Jakobs. Najlepša hvala. Lepo se vam zahvaljujem za zanimivo vprašanje na katere se bom skušal odzvati strnjeno. Prav gotovo se lahko strinjamo, da potrebujemo več transparentnosti. To prav gotovo podpiramo. Stvari pa se zapletajo, ko to vodi v ločevanje proizvodnje v več prehranskih završkov, v večje cene za surovine. In v katerih primerjih je to zelo komplicirano smo torej v nekakšnem začaranem krogu, vse v tem smislu. In zato je še kako pomembno, da bolj podrobno preučimo vse te nacionalne ukrepe. To priporočamo tudi Evropski komisiji, da to stori na veliko bolj usklajen način, ne pa da bomo dobili osem različnih poročil na osnovi osmih različnih metode merjenja, glede tega, kaj je učinek na potrošnike, poslovanje in tako dalje. To je pomembno. Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da ne gre le za navedbo informacij na etiketi z vidika podjetja, gre za celoten sistem v ozadju, ki ga je treba spremeniti, ga prilagoditi namenu. Treba je ugotoviti tudi, ali je vse skupaj v interesu potrošnikov, ali obstaja volja plačati in ali obstaja tudi določena stopnja operativne izvedljivosti, da podjetja za to poskrbijo, zaradi tega, ker vidijo na osnovi tega prednost na tržišču. Mislim, da moramo razmišljati tudi o tem, da pomagamo tem sektorjem, ki so v gospodarskih težavah. Če govorimo v sektorju riža, v sektorju mlečnih izdelkov, kot sem že povedal prej, kmetje in proizvajalci ter predelovalci so medsebojno povezani, kmetu moramo pomagati. Ampak ali je označevanje porekla tista prava pot? Ne vem, mislim, da bi morali staviti bolj na visoko kakovostne proizvode in pa sorovine, ki jih imamo v Evropski uniji v razmerju do preostanka sveta, mislim pa, da se pogovarjamo o tem sistemu notranjega trga. Najlepša hvala, gospod Jakob, zdaj pa gospa Kozlovska. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Ja, se kar strinjam z govornikom pred menoj. Z vidika podjetij se izvaja mnogo raziskav trga. Podjetja seveda odgovarjajo na pričakovanja potrošnikov, pripravljajo različne inovativne rešitve, tu je tudi vprašanje od značevanja izvora, prečkovanja potrošnikov so, kar se da jasna, tudi na strani podjetnikov, ampak pomembno je, da načela na tem področju, zakonodaja na tem področju vseeno ostane izvedljiva za gospodarstvo nasplošno, ne samo za izbrane najbolj napredne in kriteriji morajo biti jasni, ne smejo predstavljati presenečenja za podjetja, enostavno morajo biti izvedljiva, ustresno uravnoteženi, morajo biti te ukrepi upoštevati vse pluse in minuse in takšen pristop v smislu obveznih rešitev bi lahko upoštevali, ampak v tej fazi pa gre, mislim, da bolj za smiselnost prostovoljnega označevanja in s tem odgovarjanje na prečakovanja potrošnikov. Tisti, ki so sposobni tega, naj to storijo, to je najbolj smiselno. Pomembno pa je, da je izvedbeni, izvedbena uredba 775, kar se da enotna. To vse okolj predstavlja korak naprej. Hvala lepa. Well, uh, Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste se odrežili te razprave. Hvala panelistom. Zdaj pa še zaključek, prosim gospoda Dekastra za nekaj sklepnih besed. Hvala, izvolite. Ja, najprej bi še recimo zahvalil iskreno vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Mislim, da smo z različnih vidikov osvetili to zelo pomembno, zelo delikatno temo označevanja izvora živilskih proizvodov. Nas veseli, da plenom tega parlamenta lahko v prihodnje računa tudi na konkretno izvajanje v smislu zakonodajnih predlogov komisije. Smo pa prepričani vendarle, da je to tema, ki jo bo potrebno še nadalje poglobiti. Obstajajo različna stališča, različne perspektive, ki jih je treba še nadalje razdelati in zato smo mnenje, da so pobude, eh, kot je pobuda odbora za kmetijstvo eh, in odbora za okolje, ta skupna pobuda, nekaj, kar lahko pomaga pri odkrivanju tudi drugih vidikov, da lahko kar se da informirano sprejemamo zakonodajo in da iščemo kar se da napredne rešitve v interesu potrošnikov in evropskih državljanov. S tem bi zaključil, ne bi dodajal drugega. Mislim, da smo imeli zelo zanimiv, pomemben dan danes, ponedeljek popovdne. Ni najboljši trenutek za takšne dogodke. Naši poslanci večinoma šele pridejo sem v ponedeljek popovdne oziroma zvečer, tako da, tako da iz tega naslova ni bilo tu še toliko kolegov, vseeno pa to predstavlja pomemben korak naprej. Hvala vsem in